moramo upoštevati sploh, kar zdeva kmetijstvo, zato da bomo istočasno lahko uh, proizvajali oziroma odpirali delovna mesta tukaj in v državah v razvoju in tudi zmanjšali svoje emisije. Najlepša hvala. V uh, imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve.